gospa predsednica. hvala lepa predsedujoča. načelno nimamo nič proti ponovni uporabi eh, vode ampak eh, ta predlog komisije predstavlja nekaj težav. prvič eh, obravnava regeneracije vode vse to opravljajo eh, zasebni ponudniki storitev eh, in to pomeni, da bo šlo zopet bolj za poslovne interese kot za interese našega zdravja. Tako občutljivo vprašanje, kot je voda, bi eh, moralo biti v javni, javnem upravljanju. Na to. Eh, moje vprašanje glede eh, teh eh, voda, se pravi, če ne bo šlo za vodo, ki se uporablja za en določeni kmetijski proizvod, kako bomo zagotovili, da te vode ne bodo onesnažile drugih področji. In na to, vse, kar se zgodi z zemljo, uh, se nam vrne tako ali drugače, ali s hrano ali pa z vodo. In zato potrebujemo tudi nov uh, model razvoja. Hvala lepa za zelene. Hvala, gospod predsednica, hvala, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej hvala odličnemu poročilu, gospa Bonafe. To poročilo je uravnoteženo in kakovostno ponovna uporaba vode nedvomno vpliva na naše okolje. Če bi to narobe izvajale, bi lahko to vplivalo na vodo, eh, ki jo sicer uporabljamo. Podnebne spremembe vedno bolj vplivajo na naše okolje in vedno več je suš, to vpliva na kmetijstvo. In kmetijstvo je tisto, ki ima lahko največ koristi od pametne uprave vode, zlasti na, zlasti na naših otokih. Vendar pa se moramo osredotočiti tudi na to, da lahko pride onesnaženja naših eh, zemlišč. Tu imam v mm, misli zlasti mikroplastiko in endokrine motilce, ki bi se lahko znašli v naših odpadnih vodah. LDD. Hvala lepa, gospa Godwin, Godwin za RDD. Ja, to poročilo je zelo pomembno, zato ker eh, prinaša konkretne eh, rešitve eh, za to težavo pomankanja vode in suš v mnogih državah Evropske unije. E, to je povezano tudi z um, spremembo podnebja in e, s tem se soočajo mnoga območja, zlasti na jugu uh, Evrope, vsako leto. In kmetje so prvi, ki uh, Eh, jih eh, ta kriza prizadane, eh, kajti sistemi namakanja niso ustrezni. In zato močno podpiram uporabo te vode, zlasti za namaganje, ampak moramo pa biti zelo eh, previdni glede eh, kakovosti te vode, zlasti eh, kar se tiče plastike in plastičnih delcev. Moramo zagotoviti zdravje, zaščititi zdravje ljudi in živali in zaščititi okolje. Gospa Melon, ENF, e hvala lepa. Ta predlog uredbe za uh, uporabo uh, vode uh, je zelo pomemben uh, z našega vidika. Gospa poročevalka, uh, to resnično ne drži, kar pravite, da naj bi eh, suša prizadela eno tretjino eh, območja Evropske unije. To ne drži. Gre bolj za neustrezno upravljanje eh, vode in zato podpiramo ta projekt, kaj ti ta projekt predvideva upravljanje celotne verige od mm, hrambe, distribucije in tako dalje pomankanje vode, eh, ki, eh, je privedlo do, eh, zmanjšanja števila kmetov, do, večje moči agroživilske industrije, do, hrane, ki je vedno bolj umetna in vse to bo vodilo, bo vodilo v vedno, več špekulacije politične in, poslovne. Hvala lepa, gospa. Gospod Lize, eno minuto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 Eh, takšnih eh, pravil ne moremo uporabljati za ponovno uporabo eh, vode in zato je zelo pomembno, da imamo ta pristop po korakih. Redkost vode je problem in to ne samo v Južni Evropi. Prihajam iz države, kjer naj to ne bi bil problem, kajti. Rek pravi, da če ne želite, da vas sonce opeče, pridite k nama. Ampak še vedno uh, moramo predvideti eh, vodo za 8 milijonov naših eh, prebivalcev. In eh, lani poleti smo v moji regiji praktično ehm, izčrpali vse vire, In zato morate biti zelo previdni, ko pravite, eh, da eh, Evropa nima teh eh, težav. Smo priča podnebnim spremembam in zato moramo biti zelo previdni z tem zelo redkim virom. ELS e bi želel direktivo in ne uredbo, zato da se lahko na bolj prožen način to prilagodi nacionalnim potrebam držav članic. Glede vode za namakanje pa potrebujemo dobra eh, sorazmerna pravila, ki pa naj ne bodo tako stroga kot eh, za pitno vodo. Je le zbog ta tekst podporu. Hvala lepa, gospod, eh, gospa Šarbo, za eno minuto. Hvala lepa. 11 odstotkov evropskega prebivalstva in pa 17 eh, odstotkov evropskega, eh, evropskih eh, zemljišč prizadeva pomankanje vode in zato je zelo pomembno, da zaščitimo ta vir in če želimo ta vir zaščititi, potrebujemo ustrezne rešitve. Okvirna direktiva za vodo omenja tudi uporabo mestnih voda eh, in predvideva določene ukrepe za učinkovito upravljanje s to vodo, ampak nimamo pa zelo jasnih um, smernic. Eh, žal um, predlog smernice, predlog komisije govori samo o ponovni uporabi vode v kmetijstvu. Treba je govoriti tudi o uporabi odpadnih voda pri tem je treba zagotoviti kakovost eh, vode, ampak vključiti je treba tudi mestne vode. Hvala lepa, gospa Evi, dve minuti. Hvala lepa. Ozemlje Evropske unije je soočeno s pomankanjem vode zaradi podnebnih sprememb, zaradi uh, gospodarstva. Prišlo je do zgub. Eh, v višini vsaj 8 milijard evrov v Evropski uniji v zadnjih letih in 20 odstotkov ljudi je prizadetih zaradi suše in to pomeni nas, n, n, ogromne stroške. Kot so dejali tudi kolegi, to se uh, ne dogaja le v Južni Evropi. Uh, suša vedno bolj prizadeva tudi Severno Evropo voda je dragocen ver, zato moramo z vodo preudarno uh, delati na vseh ravneh. Zato potrebujemo skupne, skupna pravila za ponovno pravo vode. To je priložnost, ki ne smemo uh, zgubiti. Potrebujemo minimalna pravila glede kakovosti te vode, moramo zagotoviti njihovo varno ponovno porabo vode. Ne sme priti do nobenih eh, tveganj za onesnaženje, zato da pride mikroplastika ali endokrini motilci v prst. Torej, eh, moramo torej, uh, poskrbeti za to, da ne pride do nadaljne škode biotski raznovrstnosti ponovna uporaba vode mora biti takšna, da ne bo temu škodovala. Moramo pa se zavedati določene toksične eh, snovi, ki ne smejo nikoli priti na, eh, na kmetijska zemlišča in priti v prehransko verigo. In hvala poračevalki in še enkrat torej, da ponovni uporabi, vendar brez tvegan. Gospod eh, Lancini, nominator. Pomembno je varovanje ljudi in okolja. Naš svet mora biti čistejši za prihodnje generacije. In zato potrebujemo preudarne odločitve. In ne smemo torej početi nekaj, kar bo le škodovalo. Uh, našim gospodarstvom. Ena tretjina evropskega ozemlja se sooča s sušami. Ponovna uporaba vode ni rešitev za vse težave, vendar je prvi korak v tej smeri. Lahko bi ponovno uporabljali uh, vode uh, v kmetijstvu, lahko bi uporabili 6,6 kubičnih kilometrov takšne vode. In s tem bi lahko zagotovili trajnostno kmetijstvo brez dodatnih stroškov za kmete, vendar moramo delovati preventivno. Moramo imeti enotna pravila za vse države članice, moramo imeti eh, enaka pravila v celotni EU in moramo zagotoviti uh, varovalke za to, da bomo zagotovili zdravje državljanov madame la présidente gospa hvala lepa gospa predsedujoča gospod komisar spoštovani kolegi eh, to poročilo je zlasti pomembno v okviru krožnega gospodarstva in zahvaljujem se eh, kolegici za eh, pripravo tega poročila tu ne gre samo za odgovornost za potrebo potem da se podpire podpre raziskave in razvoj ampak moramo zagotoviti tudi eh, kakovost eh, teh eh, voda, kajti če želimo, da bo to učinkovit vir, potem moramo Eh, kmete tudi obvestiti o tem, kako lahko na najboljši način uporabljajo eh, te vode. Ne smejo eh, utrpeti kakršnih koli negativnih sanitarnih posledic tudi za prehrambeno verigo. In za me je najpomembnejša varnost, obveščanje in usposabljanje vseh akterjev in veseli me, da so poročevalci to tudi upoštevali. Hvala lepa, bomo nadaljevali sketch DI uh, vam bom dala besedo, ampak prosim, da govorite bolj počasi. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Ja, eh, slišimo, da je suša nekaj, kar grozi Evropski uniji in zato je tudi predviden ta Eh, akcijski načrt za krožno gospodarstvo eh, in eh, danes imamo na mizi načrt komisije za ponovno uporabo vode in eh, to mora upoštevati eh, eh, varstvo okolja, varnost prehrane, varnost zdravja za ljudi in živali. To ne sme voditi v osromašenje zemlje in pa podtalnih vod. In zato je še posebej pomembno, da pristojni organi sodelujejo tudi s končnimi uporabniki. uporaba eh, vode mora biti eh, ustrezno upravljena, sicer um, to lahko predstavlja tudi eh, negativne finančne posledice. Gospod Kelly. Ja, voda uh, kroži. Uh, in eh, to ni uh, vir, ki bi bil neomejen. Videli smo eh, že uh, suše v mnogih delih sveta in tudi v moji državi, kjer je veliko dežja, uh, še vedno moramo varčevati z vodo in v Dublinu, naprimer, uh, 50 odstotkov uh, vode, ki uh, se distribuira po, po CV-jih, uh, je izgubljenih zaradi tega, ker uh, cevi puščajo. Uh, mnogi kolegi so govorili o uh, krožni, krožnem gospodarstvu in ponovna uporaba vode je del tega krožnega gospodarstva. Zato je zelo pomembno, da lahko uporabljamo, ponovno uporabljamo vodo, uh, tako za namakanje, za kmetijstvo, uh, treba se boriti proti. Um, Tratenju te vode, zato ker je voda redek vir hvala lepa. No, tako smo zaključili sketch eh, DI eh, in eh, gospod komisar, vam dajem ponovno besedo. Thank you, madam. Hvala lepa, gospa predsedujoča, in še enkrat se zahvaljujem gospe poročevalki za pripravo tega poročila in pozdravljam tudi ideje poslancev in pa podporo temu besedilu. Komisija bo proučila predloge Evropskega, eh, Evropskega parlamenta eh, v okviru zakonodajnega postopka. Vseeno pa bi eh, izpostavil še nekaj točk. Glede onesnažene zemlje naj povem, da imamo direktivo, ki ščiti zemljo in komisija sledi implementaciji te direktive zelo resno. To je pomembno tudi eh, za eh, kmetijske prakte, kmetijske prakse eh, in kajti ti se vse, ehm, vse izkoriščajo iste vire. Eh, ko govorimo o tem, da se Evropska unija so, sooča z pomankanjem vode, eh, to ne drži. Cel planet eh, je soočen s to situacijo in zato je še toliko bolj nujno, da ukrepamo. Glede obsega tega zakona, ali naj se to omejuje na kmetijstvo, na namakanje in tako dalje, naj izpostavim naslednje kmetijsko namakanje je, predstavlja najpomembnejše uporabo, najpomembnejšo uporabo vode po svetu. In eh, zato je eh, to tako pomembno in to eh, predstavlja velik potencial za Evropsko unijo, ki pa ga še ne izkoriščamo ustrezno. Glede uporabe vode za druge za druga področja komisija in predlog komisije ne eh, prepoveduje državam članicam, da bi eh, ta pravila uporabila tudi za druga področja. Prepričan sem, da bo mogoče eh, zelo k malu zaključiti zakonodajni postopek na tem zelo pomembnem dosjeju. Ko bomo imeli ta instrument na voljo, bomo uh, pripomogli na ta način uh, k Eh, izkoriščanju eh, zelo velikega potencijala, ki ga te prakse predstavljajo. In eh, to bo imelo velik pomen tudi za druge vode, za potalnice, pa tudi za druge, za druge sektorje, za industrijo naprimer. Komisija se veseli pogajanj in je na voljo so zakonodajalcu za uspešen eh, postopek zakonodaj, priprave te zakonodaje in zahvaljujem se vam že vnaprej za vaše sodelovanje. Kaj se dogaja, gospa Jala Sender? Gospa predsedujoča, spomnila bi, prosila bi gospoda Velo, da nam pove, kdaj bo, kdaj bo pripravljena poročilo o direktivi o eh, onesnaženih tleh. Včeraj tega nismo slišali in bi prosila torej, da nam pove, kdaj bo to pripravljeno. Takoj vam bom dala besedo. Mm, gospa Grepini, cash DI je mimo, pisno boste morali uložiti to vprašanje. Skratka, gospod Vela, ali lahko odgovorite gospe Ajelis Ajele Sander eh, v zvezi s tem, kar je vprašala? Monsieur Vela, êtes-vous d'accord? Gospod Vela, ali boste odgovorili gospe Ayala Sender v zvezi z časovnico? Ja, eh, prav imate. Že nekaj poskusov je bilo, da bi prišli do nekega predloga v zvezi s to direktivo. Res smo se o tem pogovarjali, ampak žal vam danes še ne morem nič povedati o zaključkih. Obljubljam pa, da bom še enkrat poskusil. Imate pa zelo prav. Hvala, gospod komisar. Gospa Bonafé, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalila komisarju za to pozornost, ki jo je namenil tej temi ne le danes, temveč tudi v prejšnjih mesecih. In hvala kolegom, ki so se oglasili, ne le zaradi tega dela, ki je poteklo v preteklih mesecih, temveč tudi zato, ker njihove današnje besede izražajo podporo uh, temu predlogu. Nikomor ni ušlo to, da je voda dragocen ver, izjemno dragocen ver in ne smemo ga tratiti. Pomembno je, da razširimo načela krožnega gospodarstva in da vanj vključimo tudi vodne vere, krožno gospodarstvo. Najprej pravi, da je treba z vodo varčevati, na to pa jo tudi ponovno uporabljati v kmetijstvu, tudi recimo za druge namene, recimo za čiščenje cest, pa tudi za industrijske namene. Pri vsem tem pa je treba upoštevati merila za javno zdravje soočamo se eh, s podnebnimi spremembami. Če ne bomo se s, s tem soočili, bo prišlo do težav tudi za naše gospodarske dejavnosti. Torej, potrebujemo jasna pravila za ponovno rabo vode, prav tako moramo vlagati v ta sektor, kajti učinkovita uporaba vode pomeni tudi precejšnje investicije v ta sektor. Hvala lepa, razprava je zaključena, glasovanje pa bo že kmalo, čez kakšnih 13 minut, za trenutek prekinjamo zasedanje. Spoštovani kolegi, prosim sedeti, sedite, da začnemo z glasovanjem. take your seats. We start. Prosim, sedite. Začenjamo z glasovanjem. So, colleagues, uh... Kolegi, najprej bomo glasovali o partnerstvu v ribiškem sektorju z slonokoščeno obalo. Priporočilo gospoda, gospoda Ferreire glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje glasovanje o poročilu gospoda Ferreire. Resolit, resu, resolucija. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadalje, sporazum EU-Maroko, najprej imamo zahteva, gospo, zahteva gospoda Marseljeja o eh, predlogu resolucije. 30 sekund imate na voljo, gospod, eh, kolega. Gracias hvala lepa eh, spoštovane kolegice eh, spoštovani kolegi eh, spomnim naj vas na to da tu sprejemamo sporazum na področju ribištva ki ima eh, zelo velike posledice in zato hočemo, da eh, se pridobi najprej mnenje eh, sodišča Evropske unije. Tu ne gre samo za človekove pravice, za pravice živali, temveč gre tudi za spoštovanje mednarodnega prava, zato zahtevamo mnenje sodišča Evropske unije. Hvala lepa, zdaj lahko nadaljujemo z glasovanjem. Glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. No, seveda, preverimo, preverimo. Glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno nadaljujemo s priporočilom gospoda Kadeka, sporozum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom. Gre za konsenzualno glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. sledi priporočilo gospoda Nikolaja, sporazum za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v srednjem arktičnem oceanu. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi poročilo gospoda Rodrigeza Pinjera protokol k sporozumu o gospodarskem partnerstvu med EU in Mehiko. Gre za pristop Hrvaške. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sledi poročilo kolega Salafranke. predlogi sprememb odbora eh, se glasuje v paketu. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. 45D, eh, predlog spremembe 45D, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem Predlog spremembe 44, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 46d poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. odbor, torej eh, predloga spremenja 37-38, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Potem po imensko glasovanje o predlogu komisije glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Evropski parlament je končal s, pr, s prvo obravnavo, s tem. Potem imamo tu še eno poročilo gospoda Kadeka, večletni, večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah, sosednih vodah, izkoriščanje teh staležev imamo, predlog spremembe 99, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa še skupna izjava, amandma 100 odbora, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. To pomeni, da je Evropski parlament s tem zaključil prvo obravnavo. Nadalje eh, poročilo Gardini o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Imamo eh, predlog spremembe 79. Konec glasovanja. Sprijeto. Nadalje skupna izjava, predlog spremembe 80 odbora, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprijeto. S tem Evropski parlament zaključuje prvo obravnavo oziroma prvo branje. Sledi Eh, poročilo Bonafé, e minimalne zahteve za ponovno uporabo vode. Najprej glasujemo o predlogih sprememb od pristojnega odbora v paketu, kdo je za, proti, zadržani, sprejeto. Potem predlog spremembe 121 odbora, kdo je za, proti, zadržani, sprejeto. Predlog spremembe 133 za, proti, vzdržani. Preverimo tole, prosim, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi predlog spremembe 135. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. potem predlog spremembe 90, odbor. Dobro, če želite, pa preverimo 135. Predlog spremembe 135, glasujemo. Konec glasovanja. A, zavrnjeno je. Predlog spremembe 90, odbora za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In pa še o predlogu komisije, poimensko, odpr, glasovanje odpr, je, se začenjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je zaključena prva obravnava kolega Dante, odobritev in tržni nadzor kmetijskih in gozdarskih vozil. Glasujemo o začasnem sporazumu, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In s tem Evropski parlament zaključuje prvo obravnavo drugo poročilo gospoda Dantija, program za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko. Pred glasovanjem naj dam besedo gospodu Dantiju. Največ dve minuti časa imate, kolega. Presidej. Hvala. Dragi kolegi, skupni trg, oziroma program za enotni trg, vključuje šest obstoječih programov in daje nove vire za krepitev delovanja skupnega trga gre za financiranje za obdobje 2021 do, ena, do 2027, zato da se spodbudi konkurenčnost zlasti majhnih in srednjih velikih podjetij, da se zagotovi varnost živilske prehrane, da se zagotovi varnost javnega zdravja in zdravja živali in varovanje potrošnikov. Hkrati je pa to tudi okvir za evropsko statistiko poročilo je zelo ambiciozno in želi povečanje na 6 milijard evrov. Od tega bi bilo 3 milijarde namenjene programu Kozme za majhna in srednje velika podjetja, ki so podporni stobr evropskega gospodarstva. Potem imamo še vere za varnost trga izdelkov in zlasti za izdelke, ki se iz, prodaja na spletu in potem imamo še delegirane akte za izvajanje programa, zato da imamo večji nadzor strani Evropskega parlamenta. S tem besedilom, dragi kolegi, bo parlament imel jasen in ambiciozen uh, pristop do evropskega gospodarstva in evropskih državljanov. Upajmo, da bo tudi svet dorasel v tej nalogi. Hvala. Hvala lepa. Najprej glasujemo o predlogu, da se predlog komisije zavrne, eh, predlog spremenja 150. Kdo je za to? Proti? Vzdržani? Predlog, da se zavrne predlog komisije, je zavrnjen. Potem pa osnutek eh, zakonodajnega akta, imamo uh, predloge sprememb odbora v paketu za proti zdržani sprejeto in pa ločeno glasovanje v zvezi z predlogom spremenja 25. Prvi del, del za, proti, zdržani, sprejeto. Pa še drugi del, kdo je za, proti, zdržani, preverimo tega. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino, oprostite, prej tega nisem videla. Predlog spremljuje 38 odbora, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 100 odbora, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa poimensko predlog spremembe 154, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 155 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 156, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 157, kdo je za, kdo je proti zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 158d poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 1 odbora, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem sledi predlog spremembe 152, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 153, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. In pa predlog komisije, poimensko glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. S tem je Evropski parlament zaključil prvo obravnavo. Sledi uh, poročilo Martušejlo. Glasujemo o predlogih sprememb eh, odbora v paketu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 43, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 29, odbora, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. In eh, glasovanje o predlogu komisije, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. sledi resolucija o strategiji vključevanja Romov. Glasujemo o izvirnem besedilu, eh, drugi odstavek, točka štiri, kdo je za prvi del, prvi del za proti vzdržani, sprejeto, drugi del za proti vzdržani, sprejeto. Potem drugi člen, šesta točka izvirnega besedila, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Tretji člen, četrta točka, originalno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Potem pa tretji člen po točki 4. Tu naj dam eh, gospe, besedo gospej Koraca Bild, ki ima uh, ustni predlog spremembe. Izvolite, beseda je vaša. Yes, Sorry, Oprostite, kolegi. Kot koordinatorka za otroške pravice predlagam tole spremembo da se posebej obravnavajo otroci kot prioriteta eh, v strategijah, nacionalnih strategijah za vključevanje Romov. Vsi morajo imeti isti dostop do pravic, torej tudi otroci Romi. Hvala. Ali so tu kakšne pripombe na tak, tako ustni predlog spremembe, torej ga dajem na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, To je sprejeto. Uvodna e, izjava B v originalnem besedilu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Celotna resolucija, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, to je sprejeto. Lahko gremo naprej. E, e, on the implementation of the treaty provisions related to EU citizenship so we vote on uh, amendment four by roll call vote. the vote is open. konec hlasovanja zavrnjeno odstavek šest izvedlo besedilo poimensko glasujemo konec glasovanja sprejeto predlog spremembe pet poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Šest glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o izvirnem besedilu v odstavku 9 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 7 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog sem je osem, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa izvedno besedilo v odstavku 26, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa odstavek 30 v dveh delih, izvedno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili 30 odstavek, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 38, izvirno besedilo, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 39, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Odstavek 42, izvirno besedilo v dveh delih, prvi del za. Za. Proti? Vzdržani sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. Odstavek 46. Izverno besedilo v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Drugi del. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog smembe ena v dveh delih. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno odstavek 49 izverno besedilo poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sveme dve poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ovodne izjava, da predlog sveme tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani? zavrnjeno. Izvirno besedilo v vodni izjavi D v dveh delih. Prvi del, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji, poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec